uredbe ni možno opraviti nobene razprave, če gre za temo, ki se ne nanaša na izvolitev predsednika ali uveritev pristojnosti. Razglasitev izvolitve poslancev bo posredovana ustreznemu odboru, ki mora biti ustanovljen v skladu z členom 196 uredbe, v skladi s tretjim členom, drugim odstavkom. Pravilnika velja, da dokler niso potrjene pristojnosti poslanca oziroma dokler ni bilo ugovorov, ima poslanec vse pristojnosti, da zasede svoj poslanski sedež in svoje mesto v odborih. V skladu z sedmim členom poslovnika, ki se nanaša na izvolitev poslancev z neposrednimi volitvami, poslanci, ki izvajajo funkcije, ki so v neskladju z poslanskim mandatom, ne morejo biti poslanci. Trije poslanci, ki še niso podpisali izjave o neskladnosti, ki še nimajo vseh pristojnosti, so vabljeni, da to čim prej naredijo, da podpišajo izjavo pred dvorano, sicer ne bodo mogli glasovati. Onorevoli, onorevoli kolegi. Spoštovani kolegi, prijateljice in prijatelji, preden nadaljujemo z dnevnim redom, bi rad izrazil svojo počaščenost in svoje zadovoljstvo, da imam priložnost otvoriti delo tega novega sklica parlamenta v vlogi začasnega predsednika. Sebi in vsem nam želim, da bomo uspeli izpolniti pričakovanja vseh naših državljanov, ki so svojim glasom izrazili svojo željo po spremembah. Naša želja je, da bomo po petih letih z dvigneno glavo lahko rekli, da smo svojim delom prispevali k boljši Evropi, bolj pravični Evropi ki bo izpolnila pričakovanja vseh naših državljanov. V skladu z našim poslovnikom bomo danes do povdan izvolili predsednika po prvem odstavku 15. člena poslovnika morajo biti kandidature za predsednika vložene s soglasjem kandidatom, vložiti pa jih mora politična skupina ali vsaj 40 poslancev. Navodila, ki se nanašajo na izvolitev predsednika, so bila razdeljena vsem. Dobil sem naslednje kandidature za predsednika parlamenta. Iglesias Turjo, gospod Karim, gospa Lunaček in gospod Šulc. Kandidati so mi sporočili, da sprejemajo svojo kandidaturo in v skladu s prvim odstavkom 16. člena poslovnika bi rad spomnil, da mora kandidat prejeti absolutno večino oddanih glasov v prvih treh krogih. Prazne glasovnice ne bodo upoštevane pri štetju glasov. Preden nadaljujemo z glasovanjem, dajem besedo vsakemu od kandidatov za največ pet minut in sicer bomo šli po abecednem redu. Najprej Iglesija Storjo. Najlepša hvala. Veliko čast mi je da lahko predstavim svojo kandidaturo pred Evropskim parlamentom. Ta parlament predstavlja državljane in suverenost Evrope in mislim, da moramo biti kos temu. Evropske sanje so bile veliko krat potlačene, vendar pa smo jih znova oživeli in tako se je zgodilo tudi pred skoraj 60 leti. Evropa se je dvignila proti fašizmu in preživeli iz koncentracijskih taborišč in na tisoče mojih sonarodnjakov, ki so se borili za demokracijo v Španiji, so sodelovali v tem boju za san pravičnosti in pravice. Prvi tanki, ki so osvobodili Pariz, so bili v rokah špancev. Sedaj nam zopet grozi ksenofobija in zato bi rad opozoril na to, da se moramo zopet boriti in pozvati vse ljubitelje pravice in svobode. Spomniti se moramo na našo skupno zgodovino, ki je najboljše na naši celini in to so revolucije, ki so se borile za pravice državljanov nad pravicami vseh voditeljev, kraljev in tako dalje. Demokracija pomeni, da ne služimo nikomor, da nismo sužnji nikogar in zato moramo zopet spomniti na to, da smo dolžni tistim, ki so se borili za demokracijo, za pravice in da se moramo zopet boriti proti izključevanju, proti brezposobnosti, revščini. Boriti se moramo za suverenost pred, fina, um, pred finančnimi eh, špekulanti in. Združiti se moramo v obrazu in se boriti za skupne pravice. Ne smemo plačevati za to, da moramo odplačevati dolgove in naši državljani niso eh, nemočni otroci in skupaj se moramo boriti proti oligarhiji finančnih inštitucij. Ne gre za abstraktne termine, vsi zelo dobro poznate ta problem, veste, zakaj gre. Škandalozno je, kako se gibljajo tukaj z veliko lahkoto vsi lobisti in eh, skupine, ki enostavno spremenijo suverenost naših državljanov, pravice naših državljanov v denar in v pravice, ki se prodajo in se jih kupuje. To je napad na demokracijo in tako se politike spremenijo v kasto. Spoštovani, demokracija je veliko krat trpela tragične dogodke in posledice naše države so se spremenile v protektorate, v kolonije, kjer se ne spoštuje socialnih pravic in kjer je kohezija demokracije ogrožena v naših družbah. Iz Latinske Amerike smo se naučili, da je javni dolg veliko breme in S tem smo sprejeli državni dolg in to je treba oprostiti. oprostiti. Tako smo storili tudi z Nemčijo. Tega se še dobro spominjamo. Javni dolg ropa naše državljane južnih držav. Nekateri te države imenujejo PIX. Zelo dobro veste, da Evrope ni brez južnih držav. Ravno tako je ni brez vzhodnih držav. In uh, te države so pod jarmom trojke sedaj v tem trenutku in za sabo trojka pušča opustošenje, revščino in siromaštvo. V Evropskem parlamentu v tem kritičnem trenutku moramo biti kos temu, moramo pokazati, da smo občutljivi za te probleme in moramo postati steber evropske demokracije. Moramo se boriti proti avtoriteti trojke. Mi smo demokratično izvoljeni poslanci in predstavniki eh, državljanov, ne pa predstavniki elite. Parlament ne sme pomeniti eh, zlato pokojnino in čas preživljanja opokojenske dobe. Govorim vam, spoštovane poslanke in poslanci, kajti vi imate dožnost in odgovornost. Podpisali ste pogodbo z vašimi eh, voljivci, z državljani. Pozivam vašo vest in da se zavedate tega, da moramo delati za naše državljane, ki so nas izvolili. Naši državljani ne krožijo tukaj tako kot lobisti po hodnikih, ampak preko slej bodo prosili za to, da jim poročamo, kaj vse smo storili v njihovem imenu. Še posebej pozivam poslanke in poslance iz južnih evropskih držav. Vi ste dobro videli in doživeli politike in varčevalne ukrepe, ki nam jih je usilila trojka. Te politike niso bile uspešne in so propadle. Naše države niso revne, so še revnejše. Gospodarstvo je uničeno in opustošene inštitucije so eh, polne škandalov, korupcije in drugih takšnih dogodkov. Prosim, da danes vsi glasujete komo, Grki, Portugalci, Španci, Poljaki in Romuni. Takoj bom končal, gospod predsednik. Tako bomo lahko v oči pogledali našim voljivcem, ko se bomo vrnili eh, domov in s tem bomo istočasno tudi zagovarjali Evropo. Prosim, da se zoprstavite tej ugrabitvi demokracije. Predsedujoči prekinja govornik. Še deset sekund žal mi je ampak jemljem vam besedo vsi naši državljani so se borili za našo socialno državo in pravičnost žal mi je kolega ampak moram vas prekiniti prosim zaključite svoj prispevek to ni prav in to ni korektno od vas v odnosu do drugih poslancev lepo prosim kolega Per cortesia. Lepo vas prosim. Vse kolege, lepo prosim, da ne zlorabljajo časa, ki vam je na voljo. Tokrat ste to naredili. Naslednjih pet let in tega ne boste več počeli. Naslednji predsednik bo to seveda zagotovil. Gospod Karim. Colleagues. Kolegi, danes govorim iz dožnosti. Kot številni, ki ste danes tukaj prvič, sem tudi sam v ta parlament prvi stopil leta 2004. Bil sem poln upanja in veselja. Združevali smo našo celino po desetletjih razdora. A danes, kolegi, lahko slišimo neko drugo sporočilo. Sporočilo, ki od nas zahteva, da se spremenimo. Povedali so mi, da so te volitve že odločene, da je bil dogovor že sklenjen, še preden je padla ena sama glasovnica in da se moram sam in tudi vi zgolj pokloniti neizogibnemu. Kolegi in kolegice, nič ni bolj svetega v svetu demokratične politike, kot je pravica do glasovanja, do volitev. Pravica do tega, da izražimo, izrazimo svoje pripričanje, da odražimo naša, naše interese, da pokažemo, kakšni so naši ideali in interesi in načela ali to počnemo danes? Kaj smo postali, če predsednik tega parlamenta, in to je funkcija, ki bi morala biti onkraj pristranske politike, onkraj političnih ambicij, zgolj predmet pogajanj, zgolj neka eh, nagrada, ki jo dobi nekdo, ki je izgubil. Če je to zgolj plan D, ko so plani A, B in C eh, padli niso obrodili sadov. Tekom teh volitev so nam dejali, da bodo to, tokrat eh, drugače, da bo preglednost prevagala pred skrivnostnostjo, da bodo načela pomenejša kot hitrost, da bodo poštene demokratične odločitve in politika tiste, ki bodo prevagale, ne pa odločitve za zaprtimi vrati. Ampak nažalost, le nekaj tednov po evropskih volitvah spet stopamo v to situacijo spoštovati moramo nek dogovor za zaprtimi vrati. In to je žalostna, umazana, sramotna vizija za našo unijo. To ni vizija, ki jo sam lahko podprem. To je zgolj nadaljevanje dela iz preteklosti. S tem ne spoštujemo večine, ki ni glasovala. Milijonov tistih, ki so protestirali in so se obrnili k ekstremistom. Kot je dejal nekdani evropski komisar, težko je spoštovati parlament, ki ne spoštuje samega sebe. No, sam spoštujem ta parlament. Poseblja številna upanja in upe za prihodnost. V politiko se nisem podal zato, da bi eh, zagovarjal status quo, zato da bi pridobil visoke funkcije za izbrano peščico. In prepričan sem, da tudi vi niste eh, izbrali politike zaradi tega. Sam sem si prizadeval za vizijo eh, evropejcev, ki sodelujejo v odprtih, demokratičnih, poštenih institucijah. Prepričan sem, da ste tudi vi to vrstni. Ampak en sam narod ne odloča o naših eh, poteh, o naših prioritetah. Mi bijemo skupne bitke in sprememo rezultate. Tako kot naši nacionalni voditelji, predsedniki vlad in držav, ki se niso vsi strinjali prejšnji teden, ampak vseeno so sodelovali in tako moramo storiti tudi mi spoštovati moramo naše voljivce in jim prisluhniti. Imamo upanje za prihodnost. Res pa je, da drugače gledamo na poti, ki vodijo do te prihodnosti. Naših institucij ne smejo ugrabiti predstavniki ene same politične frakcije ali pa eh, o njih trgovati, z njimi trgovati mislim, da predsednik parlamenta ne bi smel uporabljati tega položaja za zagovarjanje osebnih mnen, osebnih interesov in osebne karijere. Ne, sam plemeniteje gledam na funkcijo predsednika našega parlamenta. Predsednik bi moral odražati raznolikost tega parlamenta, tako kot ta parlament odraža raznolikost ljudstev Evrope. Predsednik bi moral biti pošten do vseh, odprt do vseh, pozoren do vseh. Predsednik bi moral predstavljati ta parlament časno in dostojanstveno posod v Evropi in posod po svetu. To je predsednik, ki se ga želim sam. Sam želim spodbujati slove s naše institucije, ne pa se igrati politike. Takšen pol, eh, predsednik bi bil. Nočem zagovarjati lasnih interesov. Želim zagovarjati vse tiste evropejce, ki z upanjem gledajo na naše institucije. To so moje sanje za Evropski parlament. Ampak te sanje se ne bodo prenesle v resničnost, če bodo drugi zaradi svojih lastnih ambicij ali pa političnih kalkulacij izbrali na mesto nas. Ko boste danes izpolnjevali glasovnico in ko boste ostali sami s svojimi prepričanji in vestjo, se morate odločiti, zakaj boste glasovali. Boste glasovali za dogovor za zaprtimi vrati ali za Evropo odprtosti, transparentnosti in demokracije? Ponižno vas prosim za podporo moje vizije funkcije predsednika, ki je vreden tega parlamenta in vreden ljudstva Evrope. Hvala. Grazie. Hvala. Sedaj pa besedo dobi gospa Lunaček najprej naj pozdravim vse vas na novo izvoljene in tiste ki ste bili ponovno izvoljeni v ta parlament ta evropski parlament to sem slišala danes zjutraj od novinarja oziroma novinarke ki mi je rekla evropski parlament je bil okrepljen s temi volitvami kajti mi smo tisti, ki smo vzeli v svoje roke izvolitev predsednika komisije. To smo vzeli iz rok eh, svetu. Ampak zavedati se moramo, da te nove moči, ki jo zdaj imamo, ne smemo postaviti na kocko. Tega ne smemo storiti tako, da bi bili manj demokratični, kot bi morali biti. In zato, dragi kolegi, stojim tu in kandidiram za predsednico. Jaz sama in moja politična skupina, pa tudi mnogi drugi, menimo, da ni sprejemljivo, da nam je svet pred kakimi desetimi leti eh, dnevi povedal, kdo naj bo predsednik tega parlamenta. To mora biti naša izbira. Sama sem bila prvotno izvoljena za podpredsednico oziroma predlagana za podpredsednico zdaj, pa me je moja politična skupina prosila, da kandidiram tudi za predsednico. Zato namreč gre. Evropski parlament je glas evropskih državljanov, ne pa sekretarjat. Mi smo bili neposredno izvoljeni in zato ne smemo dobiti vnaprej skuhanega dogovora, ki ga moramo sedaj samo potrditi. Vsi, ki me poznate in mnogi me poznate, vedo, da mi je boj za demokracijo zelo blizu v Evropski uniji, v tem parlamentu, pa tudi izven meja. In sedaj bom to povedala še v štirih jezikih, ki jih poznam. Pri demokraciji gre za izbiro. Demokracija je stvar izbire. Pri tem demokraciji gre za izbiro. In demokracija zahteva alternative. In zato sem danes tu. In zato mislim, da te volitve nakazujejo spremembe. Če bom izvoljena za predsednico, bom državljanom dala odgovor na tisto, kar so želeli na teh volitvah. Najprej, prenehati je treba z varčevanjem. Ne moremo imeti celine, kjer je vse več revščine zlasti med mladimi. Ne moremo imeti celine, kjer mladi Evrope ne vidijo več kot obljube, pač pa celo kot grožnjo. Zato želim investirati v to kot vaša predsednica. Investirala bom tudi v delovna mesta, zelena, energetsko učinkovita. Evropski parlament pa mora biti verodostojen tudi na vznoter. Mi moramo voditi zgledom. Te stavbe morajo postati bolj energetsko učinkovite, bolje jih moramo upravljati. Menim pa tudi, da potrebujemo v tej hiši več transparentnosti. Imamo etični kodeks. Potrebujemo Tudi to, da se bo jasno vedelo, kdo je vplival na katero zakonodajo. Nihče ne sme kupiti ali poskusiti kupiti katerekoli zakonodaje, zato moramo evropskim državljanom povedati, da tu mislimo zelo resno. In potrebujemo tudi en sam sedež. Mi se moramo odločiti, kje se bomo sestajali. Tega nam ne sme določati svet. Mi moramo biti tisti, ki se bomo odločili, kje želimo zasedati. In jasno je tudi, da ne smemo pasti v past populizma, ekstremizma. Evropski parlament je bil zelo dolgo vodilna inštitucija, kar zadeva človekove pravice, demokracijo in to se mora nadaljevati. Mi moramo obrniti hrbet nestrpnosti, nespoštovanju in poniževalnemu obravnavanju žensk, pa tudi manjšin, bodi si na podlagi vire, spolne usmerjenosti ali česarkoli drugega. Ta parlament mora narediti še več, da bo zagovarjal temeljne vrednote, na katerih je bil ustanovljen ta parlament. In naslednji sklic bo ključnega pomena za prihodnost Evrope. Če nam zdaj ne bo uspelo, potem bodo, in tu bi se sedaj navezala na evropsko oziroma svetovno prvenstvo, če nam tokrat ne uspe, ne bo podaljškov in ne bo ponovne igre. To od nas zahtevajo državljani. In tudi tu gre za vprašanje demokratičnosti. Naj zaključim s tem, da vam povem nekaj, kar sem povedala že gospodu Šulcu, ki bo govoril za menoj. Gospod Šulc je bil pred kratkim v avstrijskem parlamentu, sodeloval je pri razpravi o prihodnosti Evrope in Martin Šulc se je tam pritožil, da vedno znova naletimo na ampak. Rekli ste, to ne gre. Ne moremo vedno znova govoriti, človekove pravice so v redu, ampak, demokracija je v redu, ampak, strpnost je v redu, ampak. Rekli ste, da vsakič, ko se začne ampak, imamo debate o omejevanju človekovih pravic in ravno zato kandidiram. Demokracija potrebuje alternative. Zato danes stojim tu in upam na vaš glas. Hvala lepa. Grazie. Hvala lepa. Besedo sedaj dobi gospod Šulc. Gospod predsednik, gospe in gospodje, kolegice in kolegi. Smo enkratna inštitucija s 751 poslanki in poslancev, ki smo združili tukaj, predstavljamo državljane 28 držav članic. Gre za zakonodajni organ, ki sprema zakonodajo za 700 milijonov ljudi. Zato je ta parlament enkraten. To je enkratno na svetu, glede obstoja in tudi glede dožnosti. Samo dejstvo, da 751 poslanki in poslancev predstavlja 300 strank. 28 držav, članic suverenih držav in dejstvo, da smo združeni tukaj in da sedimo skupaj in da razpravljamo o tem, kdo naj vodi ta parlament. Samo to dejstvo ni samo po sebi umevno. Gre za eno največjih zgodovinskih dosežkov na naši celini. Na to moramo biti ponosni in na podlagi tega dejstva moramo opravljati svoje delo. In tisti, ki bo vodil Evropski parlament, ima dožnost in obvezo in to je, da opravlja to nalogo v imenu državljanov 28 držav članic. Kako bomo to storili, to je pač stvar mnenja. In naša dožnost je, da delamo preko meja političnih skupin. Nihče nima absolutne večine tako so se odločili naši valilci. Tukaj gre za mednacionalno sodelovanje, evropsko sodelovanje na politični ravni in zato so meje zabrisane. Razprava poteka preko meja političnih skupin. Tukaj ni več voli, volišč. Tukaj lahko vsak sam odloča, kako se želi odločiti. Temačnost volilnih kabin je pač temelj demokracije. V zadnjih dveh letih in pol sem imel čast, da sem predsedoval Evropskemu parlamentu to je bila najpomembnejša dožnost v mojem poklicnem življenju in lahko vam povem, kaj smo dosegli v tem času. In to je, da ni več hierarhije v inštitucijah. Ko sem bil izvoljen, eh, je hierarhija še obstajala. Člani sveta so govorili, ja, to so iz Evropskega parlamenta, komisija je trdila, da obstaja samo ena inštitucija in to je komisija. Sedaj ni več nobene druge inštitucije, ki bi predstavljala evropske državljane na demokratični način. Mi smo vir demokracije v Evropi. Ta velik demokratični korak ki smo ga morali storiti za večjo izobraževanje v demokraciji in to smo storili. To je ena največjih sprememb v zgodovini Evropske unije in zato zelo sem ponosen na to, da sem lahko sodeloval pri tem. Zato sem se znova prijavil in zopet kandidiram. tisti, ki ste novi, ne veste, kakšne so bile izkušnje drugih kolegov eh, z mano v preteklosti. Ne trdim, da nisem storil nobene napake. Sem samo človek z vrlinami in s pomankljivostmi. Tisti, ki so me izvolili na zadnji glasovanju, eh, vas prosim in pozivam, da me zopet izvolite, da bom v tem demokratičnem okolju zopet lahko vodil razpravo o Evropi in o demokraciji. Najlepša hvala. Grazie. Hvala. Sedaj pa nadaljujemo za izbiro osmih poslancev, ki bodo pomagali pri štetju, ni razprave glede izjav in predstavitve. Lahko vam dam besedo samo, če imate kako temo, ki se nanaša na izvolitev predsednika. Zur Geschäftsordnung. Mein Name ist Beatrix von Storch, Alternative für Deutschland. Ich beziehe mich. Rada bi omenila, da se sklicujem na 15. in 182. člen poslovnika, zahtevam glasovanje poimensko. Naj spomnim na tri stvari, ki jih je omenil gospod Šulc. Mislim, da mu nihče ni dal razrešnice. Prav tako je samovoljno odločal gospod Šulc. Zato prosim, da glasujemo poimensko. Hvala. po poslovniku bo glasovanje potekalo tajno zato sedaj izberimo še tiste ki bodo pomagali pri štetju glasov reda giulia se strinjate?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 Se strinjate? Prosim, da se nam pridružite. Onorevole Krisogon... Krisogonos Kostas. Krisogonos... Yes, I agree. Da, strinjam se. Hvala. Pridite sem, prosim. markus ferber Grazie. Hvala lepa. Onorevole Ceballos. Ceballos Budil. morten elvek petersen no, onorevole flakov monika flakov penova hvala. onorevole Kirkos Miltiadis. Miltiadis Kirkos. Bene. Si procederà ora allo scrutinio. Sedaj pa bomo razdelili glasovnice in tudi kuverte v skladu z našim poslovnikom sledi izvolitev predsednika. Lepo prosim, da označite, za koga boste volili. Izberete lahko samo enega kandidata. Če želite spremeniti svojo izbiro, lahko zaprosite za novo glasovnico in tisto, ki je bila napačno izpolnjena, vrnete v uničenje tiste glasovnice, kjer bodo kakršne koli spremembe, kjer bo karkoli napisano oziroma kjer bo označen več kot en kandidat, bodo neveljavne. Lepo prosim, da zložite glasovnico, preden jo date v kuverto. Če kdo želi, lahko uporabi tudi kabino pred dvorano. Prav tako prosim, da svojimi inicijalkami eh, označite glasovnico. Prav tako bodo imena vseh kandidatov navedena v zapisniku. Prosim tudi, da se podpišete, preden odate svoj glas. Naj povem, da morate svoje glasovnice odati v skrinice ki pač ustreza začetnici vašega primka. Ob koncu oddaje glasov pa bodo izvoljeni oziroma izbrani poslanci pomagali pri preštevanju glasov. Začenjamo.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

bene hanno votato tutti. S tem je glasovanje zaključeno in tudi štetje glasov. Lepo prosim tiste, ki ste pomagali pri, ki boste pomagali pri štetju glasov, da odidete v sobo r1.1 tem je oddajanje glasov zaključeno, kasneje pa bomo zvočnim signalom slišali, kdaj bodo rezultati pripravljeni. Hvala lepa.